Good morning, dear colleagues. Dobro jutro, kolegi in kolegice. Začenjamo drugi del naše dvodnevne seje. Danes bomo začeli z glasovanjem. Dovolj članov odbora je tukaj v, v dvorani, tako da lahko začnemo z glasovanjem. Še predtem pa nekaj komentarjev koordinatorje in skupine bi rada spomnila, da potrebujemo informacije o številu glasovalcev tekom glasovanja za e LS 13, za SND 12, za EKR 3, za skupino ALDE 4 skupina guje. Trije, zeleni, dva in pa EFDD, trije. Toliko vas mora glasovati, tako da ne bo nastala zmeda, ko bomo začeli. Začeli bomo z glasovanjem o zelo pomembnem poročilu Za naš odmor vsake tri leta komisija pripravi poročilo o kohezijski politiki, to je šesto kohezijsko politiko iz leta 2014. To poročilo obravnava prejšnjo generacijo kohezijske politike obdobje 2007 do 2013 in se ozira tudi na eh, novi program 2014-2020. Izpostavlja, kako bomo podporo prenesli iz velikih infrastrukturnih projektov na področja kot energetska učinkovitost, zaposlovanje in eh, mala in srednje velika podjetja. Odbor regij pripravi poročilo na lasno pobudo v tem primeru, tako da lahko parlament oblikuje politično stališče v zvezi s kohezijsko politiko v tem eh, času prehoda iz enega obdobja na drugo obdobje. Februarja je naš poročevalec gospod Dojč pripravil eh, in predstavil osnutek poročila. Eh, časovni rok je bil 12. marec, dobili smo 170 predlogov sprememb, pet odborov v parlamentu je pripravilo svoja mnenja, 127 predlogov sprememb so predlagali, poročevalec pa je na podlagi teh pripravil kompromisne predloge. Še en komentar za informacijo na koncu odbor Ekon ni sprejel mnenja za to poročilo. Preden se lotimo glasovanja, bi besedo rada predala poročevalcu. Sklenil bo celotno razpravo in kot sem že povedala v preteklosti, bom besedo predala zgolj poročevalcu, nočem, da se ponovno spuščamo v, eh, v razpravo. Gospod poročevalec, gospod Doč, na to pa glasovanje. Kedves eh, elnök úr, tisztelt! Najlepša hvala za besedo, gospa predsednica. Kolegi in kolegice, ne bom preveč dolg, ne bom zlorabil te situacije. Želim, da se čimprej lotimo glasovanja. Edini sem, ki dobi besedo, tako da bom kratek in kratek jedrnat. Kar se tiče kolegov iz tega odbora in drugih odborov, ki so pripravljali mnenja, vsem bi se rad zahvalil za sodelovanje. Mislim, da smo skupaj, skupaj opravili dobro politično delo. Zahvaljujem se poročevalcem v senci, s katerimi smo odlično sodelovali. Uspeli smo najti dobre kompromise, ki krepijo to besedilo, ki ga bomo čez nekaj minut tudi sprejeli, vsaj upam. Mislim, da sedaj nima smisla posegati v vse ključne elemente tega poročila. Vseeno pa bi se rad še enkrat zahvalil vsem za sodelovanje. Po mojem mnenju smo sedaj pripravili dokument, ki jasno izpostavlja tiste ključne elemente kohezijske politike, ki se bo iztekla, obenem pa dobivamo v pogled v novo večletno obdobje. Pošiljamo zelo jasno sporočilo za to novo eh, obdobje. Najlepša hvala. po tem povzetku se sedaj lahko lotimo glasovanja. Prvi odstavek, predlog spremembe 22. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 23 postane brezpredmeten. Predlog spremembe 24. Kdo je za? Proti? vzdržani, spred. Predlog spremembe 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 26. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 27 skupina zelenih prosi za glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 28. Kdo je za? Proti? Vzdržani? preveriti moramo. Ste pripravljeni na elektronsko glasovanje? Prav, glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. 25 glasov za, 13 glasov proti, sprejet predlog spremembe 29. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 31. Kdo je za? Proti? vzdržani? Preveriti moramo. Preverjamo torej predlog spremembe 31 elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet 25 glasov za. Predlog spremembe 32. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 34. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 35. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je sprejet. Predlog sprejembe 36. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Predlog sprejembe 37. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Predlog sprejembe 39. Kdo je za? Se upravičujem. 38. Pozabila sem na 38. Predlog sprejembe 38. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Sedaj pa kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Kompromis ena je sprejet. Predlog spremembe 47. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 48. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 49. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 50. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 51. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 52. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 53. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržani? Mislim, da je sprejet. Želite preveriti? Ne? Prav. Sprejet. Predlog spremembe 54. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Mislim, da je zavrnjen. Predlog spremembe 55. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. 56. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 57. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 58. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 59. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 60. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 61. Kdo je za? Proti. Vzdržani? Spred. Predlog spremembe 62. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. predlog spremembe 68. Kdo je za? Ne? Tako, ne? Oše, 68 je naslednji. Da. Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 73. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Zavrnjen. Predlog spremembe 74. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 75. Kdo je za? Prosi? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 76. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 77. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 78. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 79. Ne, se upravičujem, ta je brezpredmeten. Predlog spremembe 80. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 81, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 82, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 83, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 84. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 85. Ta dva sta enaka, tako da glasujemo skupaj o predlogih spremembe 85 in 86. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena sta. 85 in 86 sta zavrnjena. Predlog s premem besedim in 80 je brezpredmeten. Ne, ne, ne, ker nismo sprejeli prejšnjih dveh predlogov, tako da glasujemo o 87. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? Vzdržani? Sprejetje predlog spremembe 88. Da, gospod Valkarsel se je odločil, da umakne ta predlog spremembe. No, 88 bi rad ohranil, prosim. Imam tem v oči tega torej ohranite. Prav, potem pa bomo glasovali o 88 in 89 skupaj, ker eh, sta enaka. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta sta. Kompromis 3. Aha, kompromis 3 je brezpredmeten. Prav. Takoj se bomo lotili kompromisa 4. Dobro nam gre. Prav, kompromis 4. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 107. Ne, ta je brezpredmeten, zato ker smo sprejeli kompromis 2. Naslednji je predlog spremembe 108. Gospod Valkar se. Bilo, sedela prezidenta. Tega bi pa umaknil. 108. predlog torej umikam. Prav, umaknjen. Najlepša hvala. Naslednji je predlog spremembe 109. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 110. Ni brezpredmeten? Ne, o tem bomo glasovali. 110 torej, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 111. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 112. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 113. Kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. Predlog spremembe 114. Glasovanje po delih za katerega je zaprosila skupina zelenih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 115. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. Kompromis 6. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 125. Ne. Predlog spremembe 125. Da, ne kompromis. Predlog spremembe 125. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 126 in pa 127, ker sta enaka. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta sta. Predlog spremembe 128. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 129. Kdo je za? Proti? Preveriti moramo. Elektronsko glasovanje pri predlogu spremembe 129. Glasujte, prosim. The, the, the vote is Konec glasovanja. Okay, adopted. Sprejet. Sopravičujem skupina GUE. Opomnik za LS. Zakaj pravite, da imajo enega preveč? A, ker naprava tako pravi. imamo težavo z glasovalno napravo. Eh, še enkrat bomo glasovali, še enkrat bomo elektronsko glasovali o predlogu spremembe 129. Ponovili bomo glasovanje, ker smo imeli napako pri prvem glasovanju. Prosim, da glasujete. Konec glasovanja. Sprejetje. 33 glasov za in 5 proti. Um, GUE, I, I really... Kolegi iz skupine GUE, vidim, da ste samo trije, ne mogoče, da bi imeli še enega več. Napaka je torej v napravi, se upravičujem. Nadaljujemo. Predlog spremembe 130. Ne, ta je brezpredmeten zato, ker smo sprejeli prejšnjega. 131. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 132. Ne, se upravičujem, ta je prav tako brezpredmeten. 133 je naslednji. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 134 je brezpredmeten? Ne, to ni bilo sprejeto. Kompromis 3 ni bil sprejet. Prav, potem pa glasujemo 134, kdo je za. Hvala, kdo je proti. Vzdržani. Sprejet predlog spremembe 135. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 136. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. 137. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 144 je naslednji. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 145 je brezpredmeten. Kompromis 8. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 150. Kdo je za? Proti, vzdržani, preveriti moramo. Prosim za elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. And the amendment is rejected. Zavrnjen je. Še en glas za, kar bi pomenilo 17 glasov za in 22 glasov proti, tako da je v vsakem primeru zavrnjen. Hvala. Predlog spremembe 152. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejet. 153 je brezpredmeten, predlog spremembe 154. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 155. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 156. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 157. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 158. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 159 je brezpredmeten, predlog spremembe 160. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 161. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 162 je brezpredmeten, 163 je bil umaknjen, tako da smo pri predlogu spremembe 164. Kdo je za, proti, vzdržani, spred. 165. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 166. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 167, kdo je za? Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejet. 168, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 69. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 170. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Smo pri uvodnih uh, izjavah. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Predlog smo imeli dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preveriti moramo. Preverjamo predlog spremembe 2 elektronsko. Glasujte, prosim. 2 vote is closed. Konec glasovanja. Sprejete. 23 glasov za in 16 glasov proti. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Predlog spremembe šest. Kdo je za, proti, vzdržani, preveriti moramo. Elektronsko bomo preverili predlog spremembe šest. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejete. 28 glasov za, 11 proti. Predlog sprejem besedem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog sprejem B8. Osmi predlog umikam. Hvala, najlepša hvala. Predlog sprejem B9. Uvodna izjava A, nova AA. Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjen. Preglasujem B10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preglasujem B11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti? vzdržani, mislim, da je sprejet. Predlog sprejembe 13. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog sprejembe 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog sprejembe 15 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 16. Kdo je za? Aha, ta je brezpredmeten, tako je, prav imate, se upravičujem. Sprejeli smo 15. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti. Preveriti moramo. Elektronsko bomo preverili predlog spremembe 17. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprijete. 20 za, 19 proti. Predlog sprejembe 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen predlog spremembe 19 je brezpredmeten? Ne, ne, ni res. Ni brezpredmeten, zato ker nismo sprejeli predloga spremembe 18. 19 torej, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 20, imamo ustni predlog spremembe. Želite besedo? Ne. Prav. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. Potem bomo glasovali o 20 skupaj z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 21. O tem ne glasujemo. No, we don't vote on 20. O tem ne glasujemo, torej o 21 ne glasujemo. Zdaj pa bomo glasovali o predlogih odborov. Ste pripravljeni? Dobro. Začeli bomo s predlogi odbora za proračun. Ena, ta postane brezpredmeten, zato ker pokriva prvi in drugi odstavek. Drugi predlog tudi postane brezpredmeten, ker smo sprejeli drugi kompromis. Tretji predlog tudi ta postane brezpredmeten. Predlog štiri. O tem bomo glasovali. Ta predlog je povezan s predlogom odbora ITRE. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. predlog pet postane brezpredmeten. Predsednica se popravlja, da ne, torej je treba glasovati. Kdo je za peti predlog? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto osmi predlog postane brezpredmeten, je res, da deveti predlog eh, ne postane brezpredmeten. Torej glasujemo. Glasujemo o predlogu 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog deset za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog enajst postane brezpredmeten. Dvanajst prav tako. Smo pri trinajstem predlogu, kdo je za, proti, vzdržani. Preveriti moramo. Preverili bomo 13. predlog odbora za proračun. Elektronsko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14. Mm, tudi predlog odbora za proračun. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj smo pri predlogih odbora EMPL. Predlog A postane brezpredmeten zaradi našega prejšnjega glasovanja. Predlog B. O tem glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog C odbora Impel. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog D. Tudi o tem glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog E. Kdo je za? proti, vzdržani. Preverili bomo. Smo pri predlogu E odbora Empel, elektronsko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog F postane brezpredmeten. Zdaj pa nadaljujemo še z drugimi predlogi. Ena, empel postane brezpredmeten. Dve, empel. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno, saj zdi se mi tako. Predlog 3 postane brezpredmeten, ker je bil šesti kompromis sprejet. 4. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog šest, tudi o tem glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem, Delno ga pokriva šesti kompromis, ampak bomo vseeno glasovali, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Devet za, proti, vzdržani, sprejeto. Deset, kdo je za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. Enajst. Delno je ta predlog že pokrit oziroma v celoti je pokrit, pravi predsednica, postane brezpredmeten. Trinajsti prav tako postane brezpredmeten. Štirinajst postane brezpredmeten. Smo pri petnajstem predlogu. Petnajst empel. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 brezpredmeten, 17 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 18 postane brezpredmeten zaradi petega kompromisa, 19 ta tudi postane brezpredmeten zaradi tretjega kompromisa. Our... Ne, napako smo naredili, oprostite. Glasovati moramo o 19. predlogu. Kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da je bilo zavrnjeno. Zdaj pa predlogi odbora ITRE. Prosim, eno vprašanje glede MPL 19. Ta člen smo izbrisali, zakaj bi potem morali glasovati o nečem, kar se navezuje na ta člen. Would you check this if it's necessary? Ali lahko prosim preverite, če je sploh potrebno glasovati o predlogu MPL 19, kajti cel člen smo črtali. Okay. Razlaga sekretarjata je naslednja. Tu je vključeno v mnenje kot ločeno besedilo. Ne navezuje se samo na en odstavek. Ti predlogi se ne navezujejo na odstavke, to je v mnenju. Torej, dvojno smo to zavrnili. But anyway, we rejected, double rejected. No, skratka, zavrnjeno je. We continue now with the suggestion of... Nadaljujemo s predlogi odbora ITRE. Prvi postane brezpredmeten, dve tudi postane brezpredmeten. 3 prav tako. O četrtem pa glasujemo. 4 itre, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 5 itre je že pokrit. 6. O tem glasujemo, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sedem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog osem. Postane brezpredmeten. Res postane brezpredmeten? Dobro. Glasovali pa bomo o številki devet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto deset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Enajst, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvanajsti predlog za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Trinajst, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 14, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15, ta postane brezpredmeten, predlog 16, o tem bomo glasovali, torej 16 itre, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Oprostite, mislim, da moramo preveriti. 16 itre. Glasujemo elektronsko. The vote is open. Glasujemo. Not yet. The vote is not open. Please open the vote. Glasujemo. Zdaj glasujemo. And it is rejected. Zavrnjeno. You, you don't see the result. Okay. You... Niste videli rezultata, zdaj ga pa vidite, ja, zavrnjeno je bilo. Predlog 17 itre postane brezpredmeten, 18 tudi postane brezpredmeten, 19. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 20. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21. Uh, eh, postane brezpredmeten. 22. Tudi postane brezpredmeten. Tako da glasujemo o 23. predlogu. Kdo je za? proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj smo pri predlogih odbora za kulturo in izobraževanje. Ena. Ena kult. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. dve postane brezpredmeten. Dve in tri, oba predloga postaneta brezpredmetna. Štiri, o tem pa glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog pet, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Šest za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog osem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog devet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog deset postane brezpredmeten smo pri številki 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 12. Kult za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog 13. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 14. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 16, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Predlog 19 postane brezpredmeten. 20. predlog. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog 22 postane brezpredmeten. Imam prav, da brezpredmeten je. Zdaj smo pri predlogih eh, odbora za pravice žensk in enakost med spoloma, odbor FEM. Ne moremo glasovati v bloku. Some, some... Nekaj plusov je vmes, tako da ne moramo glasovati v bloku. Mogoče pa lahko glasujemo v bloku do 14. predloga, torej eh, tam, kjer se nahaja prvi plus. Mogoče bi lahko glasovali od začetka do vključno 13. predloga, tako da prihranimo nekaj časa. As a, as a Ali je to sprejemljivo? Ali lahko pojasnite, zakaj bi glasovali v svežnju? Ali ljudje to želijo? Predlog je, da glasujemo v bloku. Ne, mi smo proti. Okay. We, we vote. Prav bomo pa glasovali posamezno. A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. B za, proti, vzdržani, zavrnjeno. C za, proti, vzdržani, zavrnjeno. D za, proti, vzdržani, zavrnjeno. E za, proti, vzdržani, zavrnjeno. F za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. G za, proti, zdržani, zavrnjeno. H za, proti, vzdržani, zavrnjeno. I postane brezpredmeten. Dobro, saj nekaj. J za, proti, vzdržani, zavrnjeno. K za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno, L za, proti, vzdržani, zavrnjeno, M za, proti, vzdržani, zavrnjeno, N za, proti, vzdržani, zavrnjeno, O za, proti, vzdržani, zavrnjeno, P za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedem. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, pru, za proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno, 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje. Elektronsko glasujemo kar glasujte. Please vote now. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zelo dober eh, rezultat za to vrstno poročilo. 32 za, 1 proti in 6 vzdržanih glasov. Hvala in čestitke poročevalcu. Hvala za dobro delo celotnega odbora. Nadaljujemo z našim drugim glasovanjem danes. Komisija je lansko leto sprejela sporočilo o celovitem pristopu k kulturni dediščini v Evropi. Odbor eh, Kult je pripravil poročilo na lastno pobudo, odbor Regi pa je napisal mnenje o tem, kajti kohezijska politika je pomemben vir financiranja za kulturno infrastrukturo in projekte na tem področju. Od leta 2007 do 2013 v tej generaciji kohezijske politike je Evropski sklad za regionalni razvoj vložil 6 milijard eh, evrov v kulturne projekte, 15 krat eh, več eh, kot je proračun za kulturo, za programe kulture v obdobju od 7 do 2013. Poročevalec je gospod Kocolino, marca je odboru predstavil, je predstavil odboru. Um, to poročilo. 57 predlogov sprememb je bilo eh, vloženih, 13 kompromisov je potem predlagal poročevalec in eh, predlagam, da kar začnemo glasovati. Morda pa poročevalec še želi kaj povedati. Ne, torej bomo kar začeli z glasovanjem. All right. We begin with Dobro. Začeli bomo s kompromisom 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj gremo kar na kompromis številka 2, pravi predsednica. Ne, eh, sanjala sem o tem, da bi šli kar na kompromis 2, ampak smo pri predlogu 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa smo pri kompromisu številka 2, kaj ne? Da, kompromis 2. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandmaj od 6 do 12 postanejo brezpredmetni. Kompromis 3. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo kar na kompromis 4. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa smo pri kompromisu številka 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na kompromis številka 6. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Smo pri 33. predlogu prvi del. Ta predlog spremembe ima dva dela. Glasujemo v prvem delu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. moramo kar na predlog spremembe 34. Kdo je za 34, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Kompromis 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Gremo kar na kompromis 13. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 10. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa predlog 57. Imamo prošlo za ustni predlog spremembe. Je kdo proti temu? Proti ustnemu predlogu? Ne. Dobro. 57 z ustnim predlogom. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje. Prosim, elektronsko bomo glasovali, kar glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 38 za. Čestitke, gospod Kocolino, samo en glas proti. Najlepša hvala, dragi kolegi. Okay. We took our few Dobro, par minut smo si vzeli med glasovanjem in pa nadaljevanjem dela odbora, tako da vas prosim, da se ponovno posedete in da začnemo z delom. Yes. The next, the next point in... Naslednja točka na dnevnem redu je izmenjava mnen z gospedom Žuzejem Manuelom Fernandešom glavnim poročevalcem za proračun za leto 2016. Vesela sem, da ga lahko pozdravim na današnjem sestanku. Hvala lepa, da ste prišli, gospod Fernandeš. Vi ste glavni poročevalec za proračun za leto 2016. To pomeni, da ste odgovorni za proračun komisije ki zajame do 25 odstotkov celotnega proračuna Evropske unije. Tako kot v preteklosti želi gospod Fernandez tesno sodelovati z odbori, ki so odgovorni za posamezne politična področja. Kohezijska eh, politika eh, zajema približno ena tretjina eno tretjino celotnega proračuna komisije, tako da smo veseli, da je gospod Fernandež danes med nami, da lahko se pogovarjamo o prihodnjem proračunu. To bo prva izmenjava mnenj pred sprejetjem osnutka proračuna strani komisije. Gospod Fernandeš, izvolite, beseda je vaša. Naša poročevalka v senci je gospa Spirake, ona je tukaj in pripravljena za nadaljevanje razprave. Gospod Fernandeš, beseda je vaša. Prezident. Najlepša hvala, gospa predsednica. Danes sem vas obiskal, da bi predstavil naše prioritete, ki so že bile sprejete, obenem pa bi vam rad prisluhnil, zato da bomo lahko pripravili čim boljši proračun, v katerega upajo tudi državljani. Evropski proračun predstavlja eh, približno en odstotek eh, BND in 94 odstotkov proračuna porabimo za investicije, zgolj 6 odstotkov pa za administracijo. To je pomembno izpostaviti. Kar se tiče regionalne politike, ta odbor seveda dobro ve, da ena tretjina proračuna Roma ravno na področje kohezijske politike in na področje regionalne politike. Imamo sklad za kohezijo, imamo sklad za regionalni razvoj, socialni sklad. Naša prednostna naloga je naloga, ki temeli na proračunu. Imamo tri eh, področja za poslovanje, podjetništvo, in eh, podjetja kot takšna, imamo obzorje 2020, imamo Erasmus Plus za poslovanje za mlade, v novih operativnih programih pa najdemo tudi nove elemente kohezijske politike, ki doprinese k izpolnevanju teh ciljev. Gre za politiko za pametno rast, za trajnostno rast za vključujočo rast. Naš cilj je tudi notranja solidarnost. Teritorijalna kohezija je zelo pomembna za nas. Pomembna je tudi zunanja solidarnost. Ne smemo pozabiti na to, kar se dogaja uh, ob naših mejah. Imamo uh, razdelek 4 za uh, razvoj, za humanitarno pomoč, to je zelo pomembno zaposlovanje, eh, notranje in zunanje solidarnost. Poleg tega lahko govorimo tudi o cilju zagotavljanja varnosti. To so sporočila, ki jih želimo poslati. V letu 2015 želimo, da bi omejili problematiko eh, nepoplačanih računov. Verjetno tega ne bomo popolnoma rešili, ampak želimo, da komisija in svet to resno eh, obravnavata govorim seveda o plačilih, ampak ob enem eh, je ta razprava ločena za institucije. To je nekaj drugega. Plačila so nekaj normalnega, ampak v to fazo pridemo šele po eh, prevzemu obveznosti. Ne moremo prevzeti obveznosti, na to pa ne plačevati računov, ki so izstavljeni. To je namreč logična posledica prevzema obveznosti. Plačila so obenem tudi dokaz uspeha evropske politike. In svet včasih sprejme obveznosti, obenem pa drži figo v žepu in upa, da eh, vse skupaj ne bo delovalo. Imamo tudi razdelek 1b in kohezijsko politiko. Obveznosti, ki so sprejete, morajo biti na to tudi, tudi izvajene. In iz tega izhajajo plačila. Problem ni eh, razdelek 1b, problem ni kohezija. Kohezija namreč spoštuje pravila. Težava je ta, da ne damo na mizo dovolj denarja za to, da bi plačali to, kar moramo plačati. To je tista prava problematika. Smo v letu 2015, imamo veliko operativnih programov, ki jih še nismo zagnali, ki še ne delujejo. Preprosto je, je rešiti uh, vprašanje teh plačil. Uh, to pomeni, da moramo priložiti izvajanje programov. 24,7 milijarde uh, evrov neizplačanih sredstev smo imeli. Na koncu uh, letošnjega leta naj bi imeli 20 milijard neizplačanih sredstev. In to je številka, ki je v mojih mislih enormna. Komisija je predvidela, da bomo imeli leta 2016 2 milijardi neizplačenih sredstev spoštovati moramo eh, kompromise in dogovore. Spoštovati moramo večletni finančni okvir, ki smo ga sprejeli. Kohezijska politika ni problem, kot sem dejal. Težava je ta, da ne zagotavljamo dovolj denarja za obveznosti, ki smo jih v preteklosti sprejeli. In to seveda ni dobro za državljane. Ko sprejmemo proračun, ki ne zagotavlja ustreznih sredstev za plačila, kaj bomo naredili? Na to pripravijo eh, predloge spremem proračuna, tako imenovane eh, rebalance. In potem ljudje menijo, da parlament zahteva več in več denarja. Ne, ne gre za to. Rebalans proračuna je pripravljen za to, da bi plačali za tiste obveznosti, ki smo jih sprejeli, da bi poplačali uh, dolgove in plačali za kompromise. Pri tem ne smemo posegati v naše politične prednostne naloge. Naše politične uh, prioritete so tiste, o katerih moramo govoriti. Sam pripravljam proračun za leto 2000. Uh, 16, veliko časa sem izgubil ravno za to vprašanje eh, plačil in to se ne bi smelo zgoditi, zato ker je to logična posledica obveznosti, ki smo jih sprejeli. Sedaj pa časovnica za proračun. Upam, da bomo eh, to problematiko rešili, da bomo stabilizirali ta problem najnujno razrešili. Komisija bo 27. maja predstavila osnutek proračuna. 4. junij je rok za pilotne projekte. Komisija ima dva projekta, ki tečeta. 17. juni sprejem proračuna, eh, na to trialog. Tretji september je rok za uložitev prilogov sprememb, tako strani komisije kot, eh, oziroma odborov kot strani poslancev. Oktobra resolucija 28. 29. 3. 30. Eh, oktober glasovanje o eh, predlogih, 29. oktober glasovanje na plenarnem zasedanju in na to spet eh, spravni postopek. O načrtih za plačila bomo govorili 12. maja v trialogu predvidevamo, da bomo imeli razpravo o plačilih 26. in da bomo dogovor dosegli 27. Eh, maja. Kar se tiče finančnega programiranja in večletnega finančnega okvira, v primerjavi s proračunom za leto 2015, predvidevamo zvišanje sredstev, ampak naj ponovim, 27. maja bomo videli, kakšen predlog bo vložila komisija. Vse je seveda odvisno od tega, če bodo upoštevali naše prošnje in zahteve in naše prioritete. Upamo, da bo raven plačil za leto 2016 omogočila stabilizacijo tega problema. Trenutno tečeta dva pilotna projekta. 4. juni je rok za uložitev novih pilotnih projektov in eh, pripravljalnih ukrepov. Najlepša hvala. Čakam na eh, vaše komentarje. Kohezijska politika je pomembna za rast in za pametno rast. Ne gre zgolj za teritorijalno kohezijo. Pomembno je, da programi delujejo in da začnejo delovati k malu. Če nimamo programa, če se zaplete pri izvajanju operativnega programa, lahko vedno rečemo, da izvajanje ne deluje. Ampak s tem ne rešimo ničesar. To ni problem. Težava je ta, da prihaja do zamud in na te zamude moramo biti zelo pozorni. Za številne države članice kohezijska politika predstavlja več kot 50 odstotkov eh, investicij. Na ta način zagotavljamo rast, zaposlovanje, večjo konkurenčnost in večjo solidarnost. Ravno zato moramo zagovarjati to politiko. Hvala. Thank you, thank you to... Hvala lepa, zdaj pa dajem besedo gospe Spiraki. Hvala gospa predsednica, dragi kolegi. Naj najprej povem, da se strinjam v duhu eh, s predstavitvijo eh, gospoda Fernandeša. Če mi dovolite, bi ponovila en stavek vaše predstavitve in sicer, da ne dajemo dovolj denarja na voljo izvajalcem. Eh, treba se je opreti na to. V tem mnenju se osredotočam na vprašanja, ki so po mojem mnenju, bistvena, pa ne samo za učinkovito izvrševanje proračuna, temveč tudi za podporo kohezijski politiki, ki ostana, ostaja glavna naložbena politika, ki neposredno pliva na realno gospodarstvo. V postopku, ki je pred nami, nam bo veliko pomoč eh, tudi sekretarjat in zahvalila bi se Karli Karvali. Po predložitvi osnutka mnenja sem se sestala s predstavniki komisije, pogovarjali smo se o ključnih področjih, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna. Zdaj pa je moja glavna prioriteta, da zagotovim, da bo kohezijska politika pravilno in pravočasno izvajana. Vsi vemo, da je prišlo do zamude pri odobritvi nekaterih operativnih programov. Veliko uh, primerov vam lahko navedem, ti programi še niso obelodaljeni, obelodaljeni in to uh, lahko pomeni tudi zamude pri programskem obdobju do leta 2020. Zelo pereč je odlog um, plačil, ampak to ne sme ogrožati izvanja kohezijske politike. V nekaterih državah, kot je Grčija, kohezija ostaja glavni vir financiranja. In uh, če imam potem tukaj še kombinacijo zamud in pa odlogov plačil, potem uh, lahko pride do neuronovešene porazdelitve proračuna, kar ni trajnostno z vidika Eh, pametnega finančnega upravljanja. Zato je treba delati v smeri reševanja obstoječega problema. Hkrati pa se moramo izogibati takim problemom v prihodnje. Dragi kolegi, veselim se vaših prispevkov. Sama eh, eh, bom posredovala nekaj lingvističnih popravkov v zvezi z mojim Eh, mnenjem. Hkrati pa je treba upoštevati tudi Evropski eh, sklad za finančne naložbe in eh, njegovo vlogo na kohezijsko politiko, kajti ta sklad za strateške naložbe mm, in pa naložbe, ki bodo potekale, to bo treba pokriti s tem srednjeročnim okvirom financiranja kohezijska policija, eh, politika pa mora ostati naša glavna prednostna naloga tudi v prihodnje. Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaše prispevke. Hvala lepa. Sama bi omenila, da imamo na dnevnem redu dve točki v zvezi s proračunom in sicer prva je izmenjava mnenjem, mnen s gospodom Fernandešem, druga točka pa je mandat za trialog. Pripraviti bi morali mnenje v zvezi s tem, o eh, rokih za eh, predloge sprememb se bomo pogovarjali v tem okviru, ampak o tem lahko razpravljamo skupaj, ker sta obe temi med seboj povezani. Zato eh, vas enostavno obveščam, da imamo dve točki na dnevnem redu, o katerih bomo razpravljali skupaj. Zdaj pa dajem besedo gospodu Vemu. Hvala lepa. Dotaknil se bom obeh točk, torej tega, kar je povedala gospa uh, Spiraki, pa tudi, kar je povedal gospod Fernandež. Uh, pozdravljam vas, da ste tukaj. Uh, včeraj ste bili na, na odbor za proračun. Uh, dobro opravljate svoje delo kot glavni poročevalec za proračun, dobro razumete, kako pomemben je proračun, veste tudi, kako pomembna je kohezijska politika in kako pomembni so strukturni skladi v mnogih državah članicah. V nekaterih državah članicah so dejansko eh, edina sredstva za naložbe in rast. Tako da je v teh državah še posebej pomembno, da stvari zastavimo pravilno. Treba zagotoviti ustrezno, ustrezen znesek denarja za financiranje kohezijske politike po vse Evropske unije. Zato eh, je vprašanje eh, zamika plačil eh, zelo pomembno. To je povedal tudi gospod Fernandeš. Evropski parlament in politika Evropske unije je pomembna za regionalni razvoj. Veseli me, da se trudimo razrešiti ta um, položaj, ampak to ni lahko, kajti glavna ovira je svet. Vsako leto svet um, nekako odlaša eh, z zagotavljanjem eh, pravega zneska uh, in uh, težko kvantitativno opredelimo, kakšna je zamuda v plačilih. Lani konec leta je šlo za 24 milijard, konec tega leta bi lahko šlo za 20 milijard. Uh, ampak mogoče eh, bo še več kot to, kajti vemo, da je ogromno političnih programov na koncu leta, lahko pričakujemo 20 milijard, ehm, mogoče pa bo tudi manj. Treba je količinsko predeliti to eh, številko. Jasno pa mora tudi biti, kakšne so posledice. Seveda operiramo z velikimi številkami, ampak če imamo uh, zamude s plačili, uh, to lahko pomeni, da vplivamo tudi na upravičence do strukturnih eh, skladov. Lahko najdemo nekaj primerov eh, v večini držav članic in regij. Upam, da bomo na ta način lahko prepričali države članice, da imamo resnični problem in da je treba ukrepati, da se razreši ta situacija povezana eh, za neki plačil. Tako da imam vprašanje za našega eh, gospoda Fernandeša. Eh, Prebrali smo tri uh, priporočila naše poročevalke in mislim, da je to zelo pomembno za strukturne sklade. Točki 4 in 5 pa se ukvarjata uh, z zamekom uh, plačil in uh, podpiram, kar je povedala poročevalka v zvezi s tem. Enako bi pokomentiral kot sem pokomentiral v zvezi z gospodom Fernandešem, v točki 4 in 5 moramo eh, količinsko opredeliti, eh, za kakšno pomankanje pri plačilih gre, tako da bomo lahko opredelili, kakšne so posledice tega zanika oziroma pomankanja plačil. Tako da predlagam eh, poročevalki, da tukaj dodamo še nekaj sprememb. Ampak, poleg tega, pa, razen tega, pa smo zadovoljni s tem, kar nam je bilo predloženo. Hvala lepa gospod, se nam dobi besedo. Hvala lepa, predsednica, hvala gospodu Fernandesu za poročilo. To je težka naloga, ki jo ima pred seboj. Počasi ugotavljamo, da smo z našim sklepom v zvezi s finančnim uh, okvirom lahko nezadovoljni, kajti uh, vse te številke in pa sredstva, ki so nam na voljo, pomeni, da imamo vrzel skoraj 15 milijard in uh, lahko nam do leta 2019 eh, eh, zmanjka sredstev, če bomo uporabili vsa sredstva, ki jih imamo na voljo. Uh, Dejstvo je, da imamo tukaj še plačila iz uh, prejšnjega obdobja, to je omenil že predgovornik, pa tudi gospod Fernandiš, to imamo že dolgo na mizi, imamo zahtevke za plačila eh, iz konca leta 2014. Okrog 80 odstotkov je bilo pokritih v najboljšem primeru v nekaterih državah, v nekaterih državah. Eh, 15 odstotkov, v nekaterih državah imamo še vedno pravilo N plus 3, v nekaterih N plus 2, eh, torej imamo še obveznosti iz starih finančnih ob, eh, obdobij, ki se prenašajo v novo. Vedno znova, eh, znova pa imamo nove zahteve strani sveta in kmalo bo treba pritisniti na zavoro. Gre za plačila recimo proračunska pomoč za Ukrajino 1,8 milijarde, to je eh, nov podatek, to mora od nekod priti, ta sredstva. Potem eh, zdaj poslušamo razpravo o skladu EFSI, o denarju za EFSI. To, zato naj bi poskrbel evropski proračun ali pa morda ob, do obzorje 2020 ali pa instrument za povezovanje Evrope, kje bomo dobili te milijarde, ki jih potrebujemo. In vse to je povezano tudi uh, s proračunom za, za 2016. Nekako smo prišli do vrhunca, to je zdaj tretje leto v Eh, večletnem eh, proračunskem obdobju od leta 2014 do 2019. In eh, tudi to je že bilo omenjeno, vse bolj je jasno, kje so vrzeli. Ustrajati moramo na tem, da imamo dva svežnja, strukturne in kohezijske politike. Nujno potrebujemo sredstva za to, prvič, da plačamo za ostala plačila, pa tudi, da lahko plačamo zahtevke za novo obdobje. Poleg tega so pa tukaj še neuporabljena sredstva v eh, letnih proračunih, ki naj bi se vračala državam, ampak to se dejansko ne dogaja več, kaj ti v zadnjih letih eh, ni bilo dovolj sredstev tako, da bi lahko potem pokrili vrzel med obveznostmi, ki so bile sprijete in pa plačili. Kaj ti, če ne bomo ukrepali tako, eh, bomo težko zagotovili, da bodo naše obveznosti pokrite. Ko gre za kohezijsko in pa strukturno politiko, Eh, že zdaj dvomimo v nekaterih eh, regijah, ali je ta kohezijska in strukturna politika res učinkovito sredstvo za sprožanje investicijske politike, zrasti, ko gre za eh, predhodno financiranje projektov, potem pa je treba čakati leta, da so sredstva povrnjena. torej celotno področje politike postaja um, dvoumno. Treba je seveda gledati tudi na to, kakšna bo strukturna politika po letu 2019. Zato moramo biti pri naših uh, zahtevah striktni, zlasti pri rezervnem skladu. Uh, ko govorimo o strukturnih skladih, torej ne smemo se igrati eh, s plačilnimi pogoji, treba se je držati tega, eh, kar je bilo sprejeto, gre za pobudo, da se omogoči tudi ustrezna uporaba strukturnih skladov. Hvala lepa. Zdaj pa dam besedo gospodu Novakovu. Uh, Hvala predsednica. Najprej bi se zahvalil gospodu Fernandešu in pa gospe Spiraki za prizadevanja eh, v tem postopku pri oblakovanju proračuna za leto 2016. Več pripomp imam. Kohezijska politika je vezana na rezultat in po mojem mnenju imamo tri ključne načela, ko govorimo o um, denarju. Gre za prioritete, uh, gre za uspešnost in pa pamet, pametno uporabo naše programsko o, obdobje zahteva tudi uporabo DAB številka 2. Več kot 20 odstotkov zavez za leto 2014 je bilo prenešenih v leto 2015. Uh, to je pomenilo pritisk na države članice pri financiranju projektov, kar pomeni tveganje da države članice ne bodo ustrezno lahko izkoristile denarja za programsko obdobje. Zato je treba uh, poskrbeti za ta zapoznela plačila do konca leta 2018. Zakaj? Če imamo programsko obdobje za leto 2014-2019, se zahteve povečujejo, plačila iz. Uh, večletnega okvira, eh, morajo poskrbeti za ta proces. Drugi, druga stvar, o kateri razmišljam, je eh, naslednja. EFSI ostaja skrivnost, ko gre za proračunske posledice, ampak če se vrstice v proračunu uporabijo za eh, zagotavljanje EFSI-ja, kot so CEF ali pa obzorje 2020 ali nekaj drugega, potem uh, mora večletni proračunski eh, načrt poskrbeti za pokritje teh vrstic. Morda lahko govorimo celo o presežku v EFSI-ju. Če bomo imeli presežek v skladu EFSI, eh, potem mora to iti najprej v proračun ne v jamstva, temveč v proračun Evropske unije. Na koncu reforma o lasnih vermih Mm, naj bi se začele leta 2016, tako da lahko že zdaj, uh, eh, že zdaj uh, razpravljamo o tem v okviru pregleda večlenskega finančnega načrta. Hvala lepa, gospod Van Nistelrooy, beseda je vaša. Hvala lepa. Lepo je imeti priložnost, da se neposredno pogovarjamo z gospodom Fernandešem in drugimi kolegi. Tako lahko razpravljamo o nastali situaciji. Govorimo lahko tudi o sodelovanju med odboroma regij in pa odborom regij in odborom za proračun. Imamo kolege v obeh odborih, ki so dobro obveščeni. Kaj je v spredju v odboru regij? gre za to, da moramo poskrbeti za plačila, treba je zmanjšati eh, plačila, eh, poleg tega pa moramo poskrbeti za osnovne, osnovne načela v zvezi s proračunom. Če naročim nek obrok, potem pa rečem, da ne morem plačati zanj, me bodo vrgli iz restauracije. To pa ni sprejemljivo. To enostavno ne gre. Torej, ne ravnamo ustrezno, ne obnašamo se v redu. In kakšne so posledice? Če si nekdo prizadeva za evropsko idejo, potem pa ima težave s financiranjem, zakaj pravzaprav gre? Tukaj ne gre samo za komunikacijo med posameznimi organi, temveč tudi eh, za komunikacijo s posamezniki, dosti krat gre v državah članicah za javno-zasebno partnerstvo. Tukaj so številne naložbe in ne morete enostavno reči, oprostite, ne moremo plačati. Torej, to je potem dodatni učinek te, eh, teh zamud plačil. Septembra smo eh, na plenarnem zasedanju imeli resolucijo v zvezi s posledicami, z učinkom eh, ki jih prinaša zamuda pri plačilih. Če bi imeli v odboru eh, eh, regi eh, stalnega poročevalca, ki bi obravnaval te zamude pri plačilih, bi podrobne vedeli, kaj se dogaja v državah članicah. Države članice z nezadovoljstvom vidijo, da prihaja do te vrzeli. gre za to, da imamo premalo denarja, ki bi krožil. Ampak dejansko so to vse posledice, v kateri smo in vedeti moramo, kakšna je ta situacija, kaj pravzaprav počnejo države članice. Ali skušamo premostiti vrzeli, a, ali končni upravičenci opozarjajo na težave. Ko začenjamo novo programsko obdobje, govorimo o tem, kako o, dobri so o, programi, ampak če ne plačujete pravočasno, potem pozabite na evropski denar, počakajte malo, tukaj imamo kar nekaj dejanskih učinkov, ki jih prispeva situacija, v kateri smo. To so pomembni finančni učinki in tem je govoril že gospod Fernandeš. In to pomeni, da moramo imeti nekega stalnega poročevalca v odboru regi na to temo. Vsakič, ko bo ta stalni poročevalec dobil nek nekaj informacij od komisije, jih bomo neposredno dobili tudi mi. Trenutno ne dobivamo informacij, je pa to stvar, ki jo jemljemo zelo resno. In dejansko moramo biti vse čas pozorni na to vprašanje. Vedeti moramo, kakšna točno je raz, eh, situacija in o njej se je treba redno pogovarjati. Tako razmišljam sam in mislim, da moramo v odboru regi eh, razmišljati o tem, kako naj se spopademo s to temo. Gospod Fernandez je govoril o pilotnih projektih in pa eh, proračunu za eh, nove ukrepe. Tukaj je nekaj novih zamisli in eh, o tem je treba razpravljati pred rokom najpomembnejši ukrep, ki ga lahko sprejmemo, je, da spremljamo osnovne informacije, ki jih dobivamo od komisije. Potem pa moramo te številke primerjati s tistimi, ki jih dobimo od sveta. Če bomo počeli tako, bomo imeli močno pogajalsko delegacijo. Strinjam se tudi s tem, eh, kar ste povedali o dolgoročnih perspektivah. Če naše naloge ne bomo opravili ustrezno, bo tukaj kar nekaj toč, ki bodo verjetno zelo pomembne tudi po letu 2020. Dobra finančna politika je absoluten predpogoj. Brez tega ne moremo in oba odbora morata sodelovati na to temo. Hvala lepa. Naslednja je gospa Maletič. Hvala lepa za besedo. Zahvaljujem se gospodu uh, Fernandešu in pa kolegici Spiraki, da sta podarila uh, eh, problem uh, eh, za dolgi tračil. To je zelo uh, pomemben problem, kaj tukaj gre za zaupanje v Evropski uniji, v Evropski proračun in v kohezijsko politiko. Kaj ti Mi smo tisti, ki moramo poskrbeti za pravočasna plačila v državah članicah. Govori se, da morajo vsi plačati v 60 dneh dobaviteljem. Potem pa smo mi prvi, ki se ne držimo tega pravila. To je res velik problem. Ko razmišljamo o proračunu, o, o odobritev za prevzem obveznosti in pa odobritev za plačil, uh, moram povedati naslednje. Tukaj gre za upravljanje proračuna. Vsako leto imamo odobritve za prevzem obveznosti, ki so na neki ravni, recimo na ravni 100. Potem pa imamo vsako leto še odobritve plačil, ki pa se določajo na različni ravni, včasih 20, včasih 50, včasih 180. To je odvisno od tega, kako se izvaja politika v praksi. Načeloma je tako, da imamo v nekaterih letih preseške, ne med uh, odobritvami za predzem obveznosti in pa odobritvami plačil, temveč med prihodki v proračun Evropske unije in pa odhodki. V tistih letih, ko imamo presežek, bi morali privrčevati denar za prihodne leta, kajti v prihodnih letih morda kdaj ne bomo imeli presežka in bomo potrebovali več sredstev. Kajti takrat bodo plačila višja od prezetih obveznosti oziroma od prihodkovne strani v proračunu. In mogoče imamo problem v tem, da v preteklosti nismo vrčevali za prihodne leta, ko bomo potrebovali več denarja. Zdaj moramo rešiti ta problem, potem pa moramo spremeniti politiko upravljanja proračuna Evropske unije za prihodnje. Kajti, če je ne bomo spremenili, se bomo vse čas soočali z enakimi težavami v praksi. Tako. To je bila ena točka. Ta je povezana z zamudami plačil. Potem pa še ena točka, tretja, ta se nanaša na način razmišljanja v odboru Ekon v zvezi s financiranjem strukturnih reform. Navedeno je, da moramo najti mesto v evropskem proračunu, tako da bomo nekako motivirali eh, države, da izvajajo strukturne reforme. In ta motivacija naj bi prišla iz transferja v eh, proračun EU, na ta način bi pomagali in podpirali eh, države s finančno pobudo, da bodo izvajale strukturne reforme. Problem pa je v tem, da bomo tako enako motivirali vse države, torej tiste države, ki potrebujejo uh, podporo na eni strani in pa na drugi strani države, ki uh, te podpore ne potrebujejo, kajti so se razvile, imajo uh, fiskalne zmogljivosti, da financirajo reformo. Tako da mislim, da je pomembno, da pro, odbor za proračun razmišlja o tem, hkrati pa zagovarja tudi kohezijsko politiko. Tako da se ne boje malo dodatnih sredstev iz kohezijske politike za te nove zamisli. Hvala. Hvala. Gospod Albrecht. <clears throat> Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Razlika med odborom regij in budžet je ta, da se mi osredotočamo na izvajanje, na prakso. Zavedati se moramo nekaterih uh, elementov, ki so pomembni za proračun in za izvajanje. Raven med uh, obveznostmi in plačili, ki jo je omenil Johim Celer. Spremembe za večletni finančni okvir so bile predlagane zato, da bi se izognili težavam in jih preložili na uh, leto 2022, naprimer. Zakaj? Zato, ker bi morali razliko med obveznostmi in plačili pokriti s pravilom N plus tri in pa s pomočjo rezerve, ki se bo začela uporabljati od eh, leta 2020 naprej do 2021, 2022. Gre torej za obdobje ne sedmih let, ampak desetih let. Eh, za obveznosti plačila pa se izvaja vsako leto in tega se moramo zavedati. Če zmanjšamo možnosti za to, da bi denar dobivali eh, z naslova obveznosti, bomo zašli v resne težave po letu 2020. To moramo jasno povedati. Druga stvar. V preteklosti, in s tem mislim leto 2004, leto 2005, smo se soočali eh, s težavo neizplačanih sredstev, tako imenovani RAL. Imeli smo rezerve, presežke, ki jih nismo porabili. Današnje stanje pa je popolnoma drugačno. Nimamo denarja, ki se ne bi porabil. Ravno nasprotno. Nimamo denarja, da bi plačali račune. Gre za spremembo v strategiji. No, morda ne v strategiji, ampak v samem stanju, v situaciji. Tretjič, za odbor regij je pomembno predvsem to, kdo čaka na denar, kdo čaka na sredstva, ker to ni jasno. V nekaterih državah članicah plačilni organ, torej finančno ministrstvo, izplačuje denar končnim upravičencem, v drugih pa nacionalni organi čakajo na denar iz Bruslja, strani komisije, nacionalni uh, organi čakajo na denar, ampak končni upravičenci so naprimer že dobili denar, so že bili izplačani, tako da ne čutijo tega pritiska. V pogodbi piše, da ima komisija dva meseca za izplačilo, če ima seveda denar v proračunu. Če pa v proračunu di denarja, potem komisija ne plača. Vprašanje je, kdo je žrtev in kdo je kriv pogosto je žrtev nacionalni proračun, kar pomeni, da se spremeni stališče nacionalne vlade vizavi kohezijske politike. Mi izpolnjujemo uh, obveznosti, pravijo, do regij, do mest in tako dalje, ne dobimo pa denarja od komisije. To je težava. In tukaj nastaja uh, dolg seznam tistih, ki niso dobili uh, sredstev. In to lahko ima resne posledice za kohezijsko politiko kot takšno. Izgubljamo namreč zaupanje, na katerem je ta politika zgrajena. Do sedaj je bilo govora predvsem o tem, da je zadeva preveč zapletena, da je preveč administracije, zato so se ljudje pritoževali. Sedaj pa se pritožujejo zaradi pomankanja denarja. In vsi vedo, da denarja ni. In tudi v letnem proračunu se to odraža. Žuze je pojasnil, da ko smo pripravljali tisti stari seznam neizplačenih sredstev iz eh, let 2013, 2014 in 2015, to bomo prenesli na leto 2016 in pričakujemo lahko, da bo eh, konec leta raven neizplačenih sredstev približno 20 milijard. Komisija pa pravi, da bo na koncu leta 2016 neizplašenih sredstev za 2 milijardi. To pomeni, da bomo na koncu imeli 3,7 milijarde približno po tem sistemu N plus 2 in 2 milijardi za naslednje leto, to je rezultat izplačila starih neizplačanih sredstev. Kaj pa nova plačila leta 2016? Bo to spet seznam neizplačanih sredstev ali bo to spet neka nova situacija, ki bo na to privedla do novih zamud čez dve leti po en plus dve? To je težava. Zapolnjujemo namreč staro vrzel. Mi pa potrebujemo mehanizem za prihodnost, tako da se bomo izognili takšnim situacijam v prihodnosti ko pripravljamo proračun za leto 2016 naprej. Vprašanje je, če imamo v letu 2016 dovolj plačil, da poplačamo neizplačena sredstva iz eh, prejšnjega leta, torej 20 milijard, danes je to 23 milijard, plus vsa nova plačila, ki jih bomo dobili pred oktobrom. Komisija namreč eh, izplačuje sredstva, do oktobra v tekočem finančnem letu, na to pa uh, od oktobra naprej velja proračunsko leto 2017. Vprašanje je, kakšna je sprejemljiva raven neizplačanih sredstev. To je tisto vprašanje. Oziroma neka trajnostna raven, vzdržna raven. Sta to 2 milijardi, je to 5 milijard, komisija pravi 10 milijard, kaj je sprejemljivo za nas? Pred oktobrom moramo to pojasniti, oziroma med oktobrom in decembrom. To sta dve različni situaciji. Od oktobra naprej namreč neizplačena sredstva štejemo za naslednje finančno leto. Glavna problematika je problematika kohezijske politike. Kaj počnemo? Ali je to, kar počnemo, učinkovito? To so vprašanja, ki jih bodo zastavljali nekatere države članice in to k malu. Morda bi morali to spremeniti, bodo rekli, morda so uh, to tista glavna vprašanja. Ostala sredstva bodo romala na področje inovacije. Uh, seznam neizplačanih sredstev, to je zgolj simptom, ne pa vzrok uh, težav, v kateri smo se znašli. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Ne. Potem pa hvala. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Izvolite, gospod Van Nistelrooy. The... Morda bi lahko kaj povedal o vlogi odbora regije v tej celotni zgodbi. Je ta plačilni načrt, kako mu pravite, plačilni načrt Evropske komisije? Nekaj, kar bo formalno predlagal odbor za proračune, tako da bomo lahko mi pripravili mnenje za to. Mislim, da bi morali pri tem tesno sodelovati. Mi smo tisti odbor, ki je najbolj prizadej zaradi tega razdelek eh, kohezijske politike, naprimer, v proračunu. Trenutno imamo plačini načrt, ampak nimamo nekega načrta glede tega, kako se bo to izvajalo. In Jan je dejal, da se osredotočamo na stare dolgove, da ne razmišljamo o prihodnosti. O tem je treba govoriti. Morda bi gospod Fernandez lahko podal svoje mnenje o tem, kako sodelovati med tema dvema odboroma. Hvala, gospod Fernandez. Takšen je bil tudi načrt, besedo bomo dali gospodu Fernandešu. Vsem skupaj pa sem želela dejati, da je eh, pomembno imeti takšne razprave tukaj v odboru regije. Vsi se zavedamo pomena eh, odločitev za proračun 2016. To bo menik v tej poti eh, v smeri neke spremembe modela, spremembe paradigme. Kot je dejal gospod Olbricht, poplačujemo stare dolgove, stare grehe. Zagotoviti moramo, da kohezijska politika v prihodnosti še naprej deluje. Pogovoriti se moramo o tem, kakšne rezultate pričakujemo od te kohezijske politike, ki je izjemno pomembna za številne države članice, eh, ki z naslova kohezijske politike dobivajo več kot 50 odstotkov naložb. Zagovarjati moramo vlogo te politike, ki je pomembna za rast in za poslovanje razmisliti je treba o tem, kako bi lahko mi podprli vaš odbor, eh, vaš trud, eh, vaša prizadevanja za spremembo modela proračuna, zato da bi se izognili eh, tveganjem, zato da bi zagotovili uspešno izvajanje kohezijske politike. Izvolite, beseda je vaša, upam, da lahko odgovorite na naše vprašanja in pomisleke. Hvala. To, kar predlaga komisija, ni nek pravi plačilni načrt. Gre za skupek elementov, ki se nanašajo na plačila. V tem trenutku nočejo povedati, kako se bo vse skupaj izvajalo. Imamo globalni uvid v plačila in to ne zadeva zgolj kohezijske politike. Seveda je treba razlikovati med obveznostmi in plačili. To smo že slišali. Imamo pravilo N plus 3. Paziti je treba na naslednje. Včasih ljudje govorijo o plačilih in rečejo prav, eh, vprašanje plačil je problem kohezijske politike. Ne, to ni problem kohezijske politike pravila, ki so bila sprejeta, so še vedno sprejeta in jih spoštujemo. Ne vem, če je n plus 3 preveč, morda bi morali uporabiti sistem n plus 2, ampak države članice so sprejele pravilo n plus 3. Države članice in finančni ministri se včasih ne zavedajo uh, vsega denarja, ki ga morajo prijeti. To je nekaj drugega. Seveda moramo govoriti tudi o določeni ravni, ki je minimalna, ki je vzdržna. Vzdržnost je taka lepa beseda za proračun. Raven neizplačanih sredstev, ki je torej vzdržna potrebujemo pa nek, nekakšen eh, sistem, nadzorni sistem, kjer bi lahko videli, kdaj se bomo znašli v težavah, kjer bi se hitro oglasil alarm, če bi nastale težave. To vprašanje plačilnega načrta, ki ni plačilni načrt, se ne nanaša zgolj na proračun za leto 2016, ampak tudi na 2015. Resnica je pač ta, da bi potrebovali sveža sredstva, če bi želeli rešiti to vprašanje. Imamo majhen proračun in vsako leto poskušajo, še posebej v svetu, ta proračun znižati. Sprejemajo obveznosti in upajo, da vse ne bodo izvajene. Zahvaljujem se kolegom in kolegicam za vsa ta vprašanja v tej zanimivi razpravi. Vsakem letu imamo presežke, ampak presežke za vsako leto, teh presežkov ne uporabimo za naslednje leto. V večletnem finančnem okviru imamo prožnost, ki deluje takole. Marže, ki se ne uporabljajo, torej obveznosti, ki jih ne uporabljamo v letu 2016, romajo v splošno maržo za naslednje leto. Ampak to je marža obveznosti. To je prožnost, ampak pri plačilih ne prenesemo teh sredstev. Leta 2014 smo se znašli v resnih težavah, na mizi smo imeli 5 milijard evrov z naslova kazni, Imeli, so, imeli smo 24,7 milijarde neizplačanih sredstev in države članice so želeli vseh teh 5 milijard sredstev z naslova kazni strpati v svoj uh, žep. Normalno bi seveda bilo, da bi vzeli teh 5 milijard in da bi jih uporabili za poplačilo dela teh 24,7 milijarde evrov neizplačanih sredstev. Kaj bi morali narediti? Po mojem mnenju je treba pripraviti revizijo večletnega finančnega okvira. Veliki poročevalec Olbricht dobro pozna ta vprašanja. Pri reviziji večletnega finančnega okvira v letu 2017 bi morali rešiti to problematiko. Trenutno postopamo zelo preprosto na eni strani plačujemo za stare greke in grehe in zamujamo z operativnimi programi. Lahko pa se zgodi še nekaj. Ker nimamo denarja za plačila, bi lahko rekli, eh, programi pač ne bodo izvajani. Ampak to pomeni, da posegamo v politiko. Dejstvo je, da smo sprejeli večletni finančni okvir, ki ga ne spoštujemo ne spoštujemo kompromisov, ki so bili sprejeti. In to je resnica. Kako to rešiti? Potrebujemo neko maksimalno raven neizplačanih sredstev, ki bo vzdržna. Potrebujemo sistem, ki nam bo povedal, aha, sedaj pa moramo paziti, ker prihaja veliko uh, faktur, veliko računov, Eh, in jih bomo morali začeti hitro izplačevati. Po mojem mnenju je to zelo težka bitka. Preproste bi bilo revidirati večletni finančni okvir leta 2017. Sporočilo, ki ga želim poslati, in to je tudi resnica, je naslednje. Ne gre za problem kohezijske politike. Gre za težavo pravil, ki smo jih vsi sprejeli. Ne smemo dejati, da bi bilo bolje spremeniti kohezijsko politiko, se vprašati, če je ta ustrezna ali ne. Veliko neizplačanih sredstev je, številni kritizirajo kohezijsko politiko, zato ker ne razumejo dobro pravil, drugi eh, razumejo kohezijsko politiko zato, ker dobro razumejo pravila in ker kohezijske politike preprosto ne marajo. Ampak, kot vemo, je to politika, ki pomaga tudi na področju raziskav, inovacij, zaposlovanja. Pomembno je, da jo uporabljajo vse države članice, ne zgolj tiste, ki uh, eh, uplačujejo v te sklade. Evropski proračun je majhen proračun, to je proračun, ki nima nekih pravih lastnih sredstev. To je glavna težava. Če ne bomo rešili vprašanje lastnih sredstev, potem se bomo vedno znova spuščali v takšne razprave. Dve državi članici, Nemčija in Francija, sta odgovorni za eh, ogromen delež proračuna za celotno Evropsko unijo. potem se vsi pogovarjajo o tem, kakšne so razlike med eh, državami prispevnicami, državami eh, upravičenkami in na to nastanejo težave. Tega vprašanja leta 2016 ne bomo razrešili. Poskušali bomo stabilizirati situacijo. Naredili pa bomo vse, kar lahko, za to, da zagotovimo spoštovanje kompromisov, ki so bili sprejeti, da zagotovimo spoštovanje večletnega finančnega okvira. To je treba spoštovati. Hvala. Thank you. Thank you very much for the very... Najlepša hvala. Hvala za te poštene odgovore na naše vprašanje. Vedno ste dobrodošli v odboru regiji za prihodne razprave podpirali vas bomo. Gospa Spirak, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mislim, da je kolega Olbricht na mizo dal tisto pravo vprašanje. Ali lahko rešimo kohezijsko politiko, ali smo že začeli rezati to politiko? Ne gre zgolj za zaupanje. V nekaterih državah na primer v moji v Grčiji, gre za vprašanje življenja in smrti za univerze in eh, mala in srednja velika podjetja. Ohraniti moramo pravila, ki jih imamo in eh, plačati moramo račune v 60 dneh. Vprašanje je seveda, kaj se zgodi, če tega ne moremo eh, narediti in kaj lahko naredimo za to, da se držimo teh pravil. Sama bi rada dodala kratek odstavek o vzdržnosti ravni neizplačanih sredstev v našem mnenju. Drugič, glede na vprašanja kolega in kolegic, sem želela uložiti še krajši predlog sprememb glede plačilnega načrta, ki ga je komisija že predstavila. Zanima me, če gre zgolj za sistem elementov plačil. Tretjič, strinjam se s kolegico Ivano, motivirati moramo vse države, tudi tiste, ki se soočajo s težavami v gospodarstvu. Sprejeti morajo strukturne reforme v teh državah, ker so te bistvenega pomena. To velja za države, eh, ki so pod programom oziroma za nove države članice. Na nek način jih moramo motivirati. Veselim se vaših prispevkov. Hvala. Okay. Thank you. Thank you. Najlepša hvala. Z nami so tudi predstavniki Evropske komisije. Želite besedo morda? Želite kaj povedati? Lahko pa prispevate k razpravi pri naslednji točki. Prav, prav, hvala. Predtem, preden se lotimo naslednje točke, vas moramo pomniti na naslednje. Gospa Spiraki pripravlja mnenje za odbor za proračune v zvezi z mandatom za trialog. Predlagam, da bi bil rok za ulaganje predloga spremembe opovdne torek 12. maj. Je to spremljivo? Prav. V tem primeru bomo lahko glasovali na naši seji 17. junija. Glasovanje v odboru za proračune pa bo 22. oziroma 23. junija. Tako da se držimo eh, časovnice. Hvala. 12. juni torej za predloge sprememb. Naslednja točka na njenem redu pa so delegirani akti za eh, zasebna, javno zasebna partnerstva. Sprejeli smo akt, ki ga je sprejela komisija. de delegirani akt je namenjen javno-zasebnim partnerstvom, gre za zamenjavo upravičenca s tem povezane odgovornosti in minimalne zahteve, ki so del dogovora. To je zelo tehničen predlog. Parlament ga je dobil v vseh jezikih, 28. aprila, po elektronski pošti ste ga dobili 29. aprila. Parlament lahko nasprotuje delegiranemu aktu dva meseca potem, ko je bil sprejet. V tem primeru mora sprejeti osnutek resolucije, ki jo pripravi odgovorni odbor. Pri tem mora pripraviti argumente, eh, s katerimi nasprotuje izvajanju člena 105 komisija lahko uh, prosi za podaljšanje za dva meseca, če odbor uh, ne spreme nobenih dokumentov, potem je ta delegirani akt spred. Takšen je postopek. Sedaj pa bom besedo predala predstavnikom komisije. Prosim vas, da na kratko predstavite kontekst tega akta. Ah. Najlepša hvala in eh, lepo zdrav. Na kratko želim predstaviti ozadje tega delegiranega akta. Komisija je seveda vedno pripravljena podati več tehničnih informacij malce pozneje, če je to potrebno. Členi 62 do 64 uredbe o skupnih določbah eh, so bili sprejeti v postopku eh, spremanja zakonodaje. Gre za zagotavljanje večje javnosti, eh, večje jasnosti operacij Eh, znotraj javno-zasebnih partnerstv. Člen 62 govori o tem, kako lahko eh, določenega akterja obravnavamo kot upravičenca. Gre za 63. člen. Zakonodajalca sta komisiji omogočila, da določi dodatne pogoje za to, da zagotovi spremembo upravičenca. Gre za zelo zapletene uh, strukture javno-zasebnih partnerstv, če se eden od partnerjev uh, spremeni in če to vpliva na upravičence, potem se pogoji, uh, ki so bili predmet dogovora v začetku, prenesejo iz enega akterja na drugega. Organ, ki je zamenjal prejšnjega, mora zagotavljati isto raven uh, storitev, ki so bile obelodanjene v izvirnem javno-zasebnem partnerstvu. Na to imamo 64. člen, ki je prav tako vključen v ta delegirani akt. Gre za zelo tehnično besedilo, gre za specifično izjemo, ki pod določenimi pogoji omogoča javno-zasebno partnerstvo, ki je bilo sprejeto skupaj eh, z javnim organom eh, in pri tem se lahko stroški zasebnega partnerja eh, obravnavajo kot dejanski stroški za celotno partnerstvo. Pri tem eh, mora biti vzpostavljen tako imenovan račun escrow, tako da se stroški pravilno obravnavajo. Zakonodajalec je komisiji eh, omogočil, da določi pogoje sklepanja takšnega dogovora. Gre na, naprimer za eh, računski nadzor in poročanje to je bistvo tega delegiranega akta, kot sem dejal v začetku, gre za zelo tehničen, tehničen delegirani akt, gre za določanje pogojev eh, javnozemnih partnerstv v skladu s 63. in 64. členom. Hvala za to kratko predstavitev. Želi kdo spregovoriti na to temo? Ima kdo kak komentar? Ne. Torej, tem primeru pa predlagam, da odbor ne prosi za podaljšanje eh, dvomesečnega roka za ugovor. Se strinjate s tem? Dobro. No, rok bo 11. maj v ponedeljek o petih popovdne. To je rok, da pošljete sekretarjatu kakršnokoli resolucijo, ki bi ugovarjala temu aktu. Če ima kdo kak predlog, naj to pošlje do ponedeljka ob petih. Dobro, se strinjate. Naslednja točka. Sprejeti moramo sklepe koordinatorjev. Eh, koordinatorji so se sestali včeraj in sklepi so vam bili poslani po elektronski pošti. Ima kdo kako govor? Gospa Krel. Hvala videla sem eh, program za javne predstavitve v drugem semestru in mislila sem, da smo se o tem že odločili. Eh, eh, predlog ELS glede poenostavitve upravnih bremen in tako naprej. Mm, lahko bi se hrvaška delegacija sestala s predstavniki Jadranske regije. Mislim, da potrebujemo predlog ELS za to javno predstavitev. Da, na koncu naše razprave včeraj sem vprašala vse skupine in to v pisni obliki, eh, oziroma v pisni obliki naj mi eh, skupine predložijo eh, take javne predstavitve. To je zapisano v zapisniku. Vendar pa to lahko spremenimo, če želite če bi radi organizirali tako prvo javno predstavitev, se lahko o tem še pogovorimo. Gospod Van Nistelrooy. Ista tema me zanima. E, ko sem bral zapisnik, nisem imel dobrega občutka. Ni bilo e, primerno zapisano e, to, kako je potekala razprava. O teh javnih predstavitvah smo razpravljali 15 minut ni šlo samo za to, da ideje predstavimo do konca maja. Rekel sem, eh, da bi javne predstavitve predlagali kar ta teden, ne pa šele do konca maja 29. ali katerega. Mi želimo delati. In glavni problem je, da nimamo eh, jasnega predloga strani Evropske komisije. Mi eh, ne želimo čakati še mesece dolgo za to, da se bodo zbrale vse nove ideje. Ta teden eh, podajte svoje predloge in kot je rekla gospa Krel, želimo eh, si prizadevati za poenostavitve. Želimo organizirati tako javno predstavitev. To ni povezano eh, s predstavitvijo o Jadransko-Jonski strategiji, po mojem mnenju, bi morali hitreje ukrepati. Mogoče lahko tudi še izboljšamo zapisnik. Dobro, bomo spoštovali mnenja vseh skupin. In če bodo še kakšni predlogi za druge javne predstavitve, potem bomo pričakovali eh, take predloge, kot so se včeraj odločili. Kar pa se tiče te javne predstavitve, mislim, da smo se vsi strinjali prosimo zdaj, da biroju oziroma sekretarjatu pošljete pisni predlog. Strinjamo se, da bomo to javno predstavitev organizirali in predlog bomo čim prej poslali predsedstvu. Vse druge skupine so tudi povabljene, da podajo še druge predloge za javne predstavitve. Se s tem strinjate, gospod Celer, vi ste želeli besedo? Ja, hvala lepa, gospod predsednica. Samo eno pripombo imam. Tukaj vidim, da se koordinatorji odrekajo stališču glede prošnje komisije v zvezi s 630 tisoč evri za tehnično asistenco v skladu za globalizacijo. Zanima nas, eh, ali se treba uh, ali, ali je ta globalizacijski eh, sklad uh, res uh, tisto, zaradi česar je bil ustanovljen. Ali naj se zdaj financira iz drugih vrstic. Govorili smo o tem, kako težka je situacija. Kolikor vem, imamo v tem um, ehm, volnjenem obdobju že 27 prošen za podporo. Eh, globalizacijskemu skladu iz držav članic. Ampak dejstvo je, da tukaj ne gre vedno samo za globalizacijo, gre za to, da se spremejo eh, ukrepi na trgu dela, eh, ki sicer spadajo pod pristojnost držav članic, to pa naj bi financirali uh, Eh, z denarjem Evropske unije, ampak to ni namen vsega skupaj. Recimo, če imamo neko veliko podjetje, kot je Air France, ki odpusti 3000 ljudi, to je hudo za ljudi, ampak tukaj ne gre eh, za globalizacijo, gre za to, da je bila letalska družba v zadnjih letih slabo upravljena in ta seznam se nadaljuje in nadaljuje. Tukaj imamo kar nekaj državnih podjetij, ki želijo ukrepe eh, za trg dela plačati z evropskim denarjem, ampak tega denarja ni na voljo. Potem pa je tukaj še vprašanje tehnične pomoči. Eh, se sprašujem, odkot prihaja denar. Če države članice uh, financirajo te stroške iz uh, ovojnice, ki velja za socialni sklad, je meni vseeno, s tem pač podpirajo politične ukrepe, ampak mislim, da denarja ne bi smeli jemati iz drugih področji za ukrepanje. Just... Hvala. Moram omeniti še, da je šlo za odločitev koordinatorjev. Eh, drugič pa moram povedati, da ne bom komentirala vsake odločitve posebej. Ja, to je lahko problem. Ampak lahko pripravimo tudi mnenje v zvezi s to temo, samo če naš odbor želi uh, nasplošno razpravljati o tem, kako se pridobijo sredstva za uh, sklad za globalizacijo, potem uh, je treba tukaj upoštevati različne pobude, različne pristope. Ne vem. Uh, uh, kako je z uredbo v zvezi s skladom za globalizacijo. Dejstvo je, da potrebujemo sredstva za ta sklad, ampak eh, zdaj ne moremo kar naenkrat spremenjati mnenja, ki je bilo sprejeto. No, želel sem samo povedati, da je to zame problem. Že prej smo pisali dopise odboru eh, za proračun in eh, kot sem že povedal, da sam ne bom več mogel uh, soglašati s takim pristopom glede sklada za globalizacijo. Gospod Van Nistelrooy, samo še pripomba glede specifične točke o tem, ali pripravimo mnenje ali ne. Ni šlo za sistem kot tak, ampak za tehnično pomoč. Torej, točka je zelo omejena in Proučiti moramo, kako bi to uvrstili na dnevni red. Več pobud obstaja in instrumentov, ki jih lahko uporabimo za to, da se razprava začne in da poteka v pravi smeri. Eh, mogoče bi morali razmisliti o tem, ne pa, da ponovno sprejmamo tako poročilo o tehničnih vidikih. Želel sem le zagotoviti, da teh 630 tisoč eh, evrov ne bo prišlo iz sredstva za strukturno politiko in kohezijsko politiko. Če bo to iz eh, SF ali odkot druge, je meni popolnoma vseeno. Eh, ne želim, da pride to iz skladov za kohezijsko politiko in FR. Uh, Dobro. Odgovor je, da je šlo za odločitev koordinatorjev o tej konkretni možnosti za pripravo mnenja. V prihodne pa smo pripravljeni o tem odprto razpravljati in eh, tudi eh, razložiti naše stališče. Hvala za vprašanja o samih razlogih za ta sklad. Ima še kdo kakšen komentar v zvezi z zapisnikom? Ne. Torej, s to spremembo smo zdaj sprejeli zapisnik, sprememba se nanaša na javno predstavitev. Še kaj pod točko razno? Ne. No, obvestiti vas moram še, da bo eh, naš naslednji sestanek v sredo, 17. junija od 9. zjutraj naprej. V, v, v imenu vseh se zahvaljujem tudi tolmačem za upravljeno delo. S tem pa zaključujem sestanek in vam vsem želim uspešen dan. Hvala.